z današnjim zasedanjem. Zapisnik včerajšnjega zasedanja in sprejeta besedila so na razpolago. Ima kdo kakšno pripombo? Če ne, je zapisnik sprejet. Sedaj gremo na naslednjo točko na njenem redu izjavi sveta in komisije. Tu je vmešavanje v volitve in dezinformacije v nacionalnih in evropskih demokratičnih procesih. Gre za zelo pomembno razpravo.